upam, da bo ta postopek potekal hitro in da bomo ta zelo pomemben instrument odobrili v bližnji prihodnosti. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala. Sedaj pa zaključujem razpravo o tej temi in če se strinjate, bi se posvetili naslednji točki dnevnega reda in sicer gre za položaj v Tibetu, izjava komisije in sveta. Nekdo se je prijavil za razpravo. Postopkovno vprašanje gospa Andrikije. Ne, najlepša hvala, gospod predsedojoči. Špansko predsedstvo, vidim, zapušča dvorano Evropskega parlamenta. Rada bi izrazila globoko obžalovanje, da pri tej razpravi ne bo španskega predsedstva in tudi ne visoke predstavnice Evropske unije. Mislim, da gre tukaj za neustrezen odziv na povabilo Evropskega parlamenta. Evropski parlament je edina demokratično izvoljena inštitucija Evropske unije in še bolj pomembna po sprejemu Lizbonske pogodbe. Prosim, da posredujete odsotnim naslednje sporočilo. Dnevni red Evropskega parlamenta določa Evropski parlament, ne Evropski svet, ne Evropska komisija in tudi ne nihče drug. In vsaj nekdo bi danes moral biti prisaten pri tej razpravi. Hvala. Spoštovana gospa, obvestili smo same o tem, da je špansko predsedstvo pred enim mesecem že sporočilo, da lahko ostane samo do 18.50 ure. Vendar hvala za vašo pripombo. Sedaj pa predajam besedo podpredsedniku komisije, da poda izjavo gospod Čevčovič. Beseda je spet vaša. Hvala lepa za vašo potrpežljivost, gospod predsedujoči. Bil sem še pri prejšnji temi, sedaj pa se že pripravljam na naslednjo. Rad bi se zahvalil Evropskemu parlamentu, da je predlagal to razpravo danes, kajti mislim, da je prav, da o tem govorimo tudi v Evropskem parlamentu. Začeti moramo z opisom naših odnosov s Kitajsko. Ti odnosi so vsekakor zelo pomembni in v strateškem pogledu smo dosegli velik napredek v preteklem letu. Imamo strateško partnerstvo, ki je zelo močno in to partnerstvo nam omogoča, da se soočimo tudi z najbolj občutljivimi vprašanji. Vzpostavili smo zelo dober okvir bilateralnih odnosov, v okviru katerega se pogovarjamo tudi o temah, kjer se naša mnenja razhajajo in vsekakor je Tibet ena izmed takšnih kontroverznih tem. Jasno je, da se naša mnenja glede Tibeta še naprej razhajajo. Resno smo zaskrbljeni zaradi situacije na področju človekovih pravic. Poleg tega je Tibet v veliki meri zaprt za mednarodne diplomate, humanitarne organizacije in seveda za novinarje poleg tega pa ni dialoga med predstavniki Dalajlame in pa kitajskim, kitajsko oblastjo. Naj poudarim, Evropska unija spoštuje suverenost Kitajske, tudi kar zadeva vprašanje Tibeta. Vendar pa smo vedno podpirali mirno rešitev spora s pomočjo dialoga med kitajskimi predstavniki in predstavniki Dalajlame. Takšen dialog mora biti obsežen in se mora ukvarjati z različnimi vprašanji, kot so recimo tradicija, vera, pomen samostojnosti Tibeta znotraj kitajske ustave in tako naprej. Poleg tega se mora ta dialog osredotočiti tudi na udeležbo tibetancev v postopkih odločanja. Po mnenju Evropske unije gre namreč v primeru Tibeta za vprašanje človekovih pravic. Že večkrat smo zastavili vprašanje kitajski vladi v povezavi z tem in potrpežljivo smo prisluhnili tudi njihovim odgovorom. Tibet predstavlja veliko skrb za mednarodno skupnost, kar vedno povemo tudi našim kitajskim kolegom. Tibetanci so pred kratkim predstavili memorandum o samostojnosti Tibeta v prihodnosti. V tem memorandumu je zapisano, da Tibet ne želi popolne neodvisnosti, Dalaj Lama gre po umestni poti in eh, s tem smo zelo zadovoljni, išče namreč dolgoročno rešitev. Veseli smo, da sta obe strani pripravljeni na pogovor, vendar pa obžalujemo, da ti pogovori še niso obrodili pravih sadov. Upamo, da se bo ta dialog nadaljeval, da bo potekal v odprtem duhu in da bo sad tega dialoga rešitev krize v Tibetu. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospod podpredsednik eh, Šivčovič. Sedaj pa bodo spregovorili predstavniki političnih skupin. Najprej gospa Andrikije, ne dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Deveti krok eh, pogovorov eh, na temo Tibeta ni obrodil nobenih konkretnih sadov. Poleg tega se tudi ni izboljšala situacija v Tibetu samem obžalujemo, da Evropska unija ni podala izjave med eh, oziroma že pred pogovori in da tudi ni ovrednotila rezultata teh pogovorov. Evropski parlament bi rad odgovor na vprašanje, na kakšen način bi lahko Evropski svet prispeval k ustrezni rešitvi in k zagotovitvi delne avtonomije za Tibetance naj vas opomnim, da Evropski parlament meni, da je potrebno zagovarjati pristop, ki bo v korist eh, civilne družbe, ki bo v korist tibetancev, tudi tistih, ki živijo v egzilu in sicer v Butanu ali Indiji. Potrebno je zagotoviti izobraževanje eh, tibetancev, Ukvarjati se je potrebno z okoljskimi vprašanji, z zagotovitvijo bivališč in tako naprej. Obstaja načrt za vzpostavitev bivališč za tibetanske begunce in mislim, da bi ta projekt morala podpreti Evropska komisija. In še zadnja točka. Predsednik Obama se je pred kratkim srečal z Dalaj Lamo v Beli hiši. Veselilo bi nas, če bi visoka predstavnica Eštonova povabila Dalaj Lamo tudi v Bruselj. Dobro bi bilo tudi, če bi imeli jasno stališče Evropske unije in če ne bi dopuščali nacionalnih stališč. Imenovanje koordinatorja Evropske unije za Tibet, to je omenjeno v evropskem proračunu, bi lahko bilo koristno za oblikovanje skupnega stališča Evropske unije v povezavi s Tibetom. Hvala. Minuto in pol. Marija Moniste Urquiza. Hvala, gospod eh, predsedujoči. Dve leti ste minili, odkar, odkar je prišlo do uporov v Tibetu. In eh, prišlo je do demonstracij in tudi do aretacij ob obletnici te ustaje. Parlament se je v zadnjih mesecih večkrat izrekel o Kitajski. Kitajska je pomemben mednarodni akter in seveda so odnosi z Evropo pomembni. Človekove pravice v Tibetu morajo pri tem igrati pomembno vlogo. V tej razpravi je stališče naše politične skupine povsem jasno. Imamo, eh, torej, branimo človekove pravice in smo za dialog, eh, za eh, združevanje in za pogovore. Eh, to, kar je povedala tudi Evropska komisija, smo za to, da se ponovno začnejo pogovori med kitajskimi oblastmi in pristojnimi oblastmi v Tibetu. Eh, cilj mora biti, da se ščitijo manjšinske pravice, verske in kulturne pravice v Tibetu. In s ciljem, da ostane ena država. Visoka predstavnica za zonanjo politiko naj bi e, se tudi udeleževala takih pogovorov. In tudi španskemu predsedstvu je treba povedati, da oziroma je treba odčitati, da jih danes ni, čeprav je ta odčitek mogoče tudi malo krivičen, kajti Španija, špansko predsedstvo se ukvarja z vsemi pomembnimi temami, danes bi morala biti tu eh, visoka predstavnica zunanjo politiko in nje je to treba odčitati. Gospod Nikolo Rinaldi, prosim. Hvala. Uh, Kitajska nima nobenega namena, da bi se eh, pogajala s predstavniki iz Tibeta. Eh, videli smo olimpijske igre, različne druge zadeve in to ni vodilo nobene bistvene spremembe politike. In nadaljuje se boj med Davidom in Guljatom, predvsem tudi z spremembami demografske sestave Tibeta, kar je zelo zaskrbljujoče in to se dogaja tudi z vojaško represijo na naprimer pred dvema letoma. To eh, torej gre za eh, dediščino človeštva, in, ki se izgublja v Tibetu. Komunistična stranka eh, na Kitajskem eh, ne razume veliko o tej kulturni dediščini in zato prihaja tudi do kulturnega genocida v Tibetu. In, uh, to bo imelo gotovo tudi posledice. Predvsem zahtevamo od Kitajcev, da eh, akceptirajo tibes, tibetski svet takšen, kot je. Eh, Kitajska eh, ima široka ramena, da lahko sprejme različne eh, svetove. Eh, in predvsem ne smemo eh, pozabiti, da so tudi evropski državljani veliko krat izrazili eh, zauzetost za tibetansko vprašanje. To je boj za svobodo in eh, gre tudi za nekaj, kar zadeva identiteto naše celine. Ko gre za embargo na orožje na Kitajsko, mislim, da moramo tudi to upoštevati v tej razpravi. Hvala. Gospod Rinaldi, Sedaj pa gospa Heidi Hautala, tri minute. Arvoisa puhemies, eh, haluan omalta osaltani jyrkästi pahoittaa. Najlepša hvala. Rada bi izrazila svoje obžalovanje, ker je špansko predsedstvo zapustilo dvorano. Sploh ni prisluhnilo temu, kar je dejala gospa Andrikjene. Dejala je, da bi predsedstvo, špansko predsedstvo moralo biti prisotno, da se pričenja razprava o Tibetu. In gospod predsedojoči, vi ste dejali, da so lahko Španci tukaj do 17.50. Ni res, prej so rekli, da morajo oditi že ob 17. uri, potem pa so ostali veliko dlje. Mislim, da se to ne sme več ponoviti. gre za izjemno pomembno temo. Imamo dobre odnose s Kitajsko in zaradi tega bi se morali pogovarjati tudi o občutljivih temah, kot je recimo Tibet. Mislim, da je pravi čas, da obnovimo podporo Evropske unije Tibetu. Deveti krok pogajanj med Kitajsko in pa Tibetanci ni obrodil nobenih sadov. Zdi se, da Kitajska pravzaprav ne želi nobenih rezultatov. Nadaljevati želijo z zatiranjem človekovih pravic v Tibetu. Tega pa, nažalost, v Evropskem parlamentu ne moremo sprejeti. Pred mesecem sem se srečala z Dalaj Lamo. Eno uro sem se pogovarjala z njim, tik preden je odpotoval v ZDA, kjer se je sestal s predsednikom Obamo. Prepričana sem, da moram v parlamentu predstaviti mnenje Dalajlame. Dalajlama je zelo miren človek in ne razumem, kako lahko Kitajci trdijo, da je nevaren separatist, ki eh, skrbi in je povzročil upore pred dvema letoma v Tibetu. Kitajci bi se morali sestati z vlado Dalajlame v egzilu in se sami prepričati, da Dalajlama nikakor ne vzpodbuja nasilja. Mislim, da bi Evropska unija morala obsoditi takšne obtožbe strani Kitajske. Če si Evropska unija ne bo upala zagovarjati Tibeta, potem tega ne bo storil tudi nihče drug. Mislim, da bi morali slediti predsedniku Obami, ki se je upal sestati z Dalajlamo. Upam, da bodo predstavniki Evropske unije storili kaj podobnega. V Evropskem parlamentu pa moramo vsekakor poskrbeti za to, da na to temo ne bomo pozabili. Potrebujemo posebnega predstavnika za Tibet, imamo celo vrsto posebnih eh, predstavnikov oziroma od poslance Evropske unije. Zakaj ne bi mogli imeti še od poslanca za Tibet? Še enkrat naj povem, da je grozno, da je špansko predsedstvo zapustilo dvorano, ko smo pričeli s to razpravo, kaj ti govorimo o človekovih pravicah. Hvala, gospod Hautale. Gospod Charles Stanok, minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Tibetanski narod eh, je vedno v mislih vseh, ki se borimo za človekove pravice v tem parlamentu. Odkar je Kitajska zasedla Tibet, zatira edinstven način življenja v Tibetu. Naseljevanje Kitajcev v, lasu, v Laso je še utrdilo kitajsko prevlado v Tibetu. Dalaj lama medtem nadaljuje z mirnim protestom, z mirnim bojem za pravice eh, državljanov Tibeta. Tibet bi moral dobiti kar največjo stopnjo avtonomije in vemo, da je to mogoče v skladu z mantro dve enoti, ena država. To vidimo v primeru Hongkonga in tudi v primeru Makava. Bolj ohlapen odnos komunistične stranke Kitajske pa bi eh, lahko lahko vplival na notranjo situacijo na kitajskem in pa na ugled stranke. Naj še enkrat tudi sam povem, da obžalujem, da tukaj ni visoke predstavnice in tudi ne španskega predsedstva. Hvala, gospod Rossi. Gospod predsedujoči, eh, zelo me skrbijo besede komisarja Šivkoviča, eh, ki je rekel, da spoštujemo in nedotakljivost eh, Eh, kitajske države. Eh, vendar tibetanski narod je eh, ogrožen strani Kitajcev. In pravzaprav tibetanci tudi niso iskali neodvisnosti, temveč avtonomijo. Torej v sklopu kitajske države. Torej to bi bilo v korist obeh in eh, tibetanski narod čaka na odgovor kitajskih oblasti. In zato so potrebna tudi pogajanja s predstavniki Dalajlame. Dalaj, Dalaj in Razen tega je treba uh, dovoliti tudi obisk mednarodne misije, ki bi si ogledal položaj uh, na kraju samem. Razen tega potrebujemo tudi evropsko omrežo za usklajevanje podpore uh, tibetanskemu narodu, kajti uh, če tega ne bomo storili, bo tibetanski narod uničen. Hvala. Sedaj pa Edward McMillan Scott. Najlepša hvala, gospod predsedojoči. Tibet je čudovita država. In tibetanski narod je izjemno potrpežljiv, uveren in tudi zatiran. Najbolj jih zatirajo Kitajci, najbolj so zatirani v celotni regiji. In mislim, da je današnja razprava pokazala, da vlada soglasje v Evropskem parlamentu kar zadeva recimo imenovanje posebnega koordinatorja Evropske unije za Tibet. Dogodki, ki smo jim bili priča, nasilijo v odločitev Google je ta teden zapustil Kitajsko, kot vemo. Prišlo je do zaprtja zagovornika človekovih pravic. rad bi povdaril, da bo maja v Šanghaju eh, potekal sejem Šanghaj Expo in mislim, da bi se vsi morali zavedati ne le gospodarske situacije, ampak tudi situacije v Tibetu. Če ne bomo imenovali posebnega odposlanca Evropske unije, potem bi vsaj parlament moral imenovati posebnega poročevalca. Drage kolegice in kolegi, sedaj pa sledijo naslednji nadaljni upisani govorniki. Najprej na vrsti gospod Kačmarek, dve minuti. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje, vprašanje Tibeta je žal še zmeraj zelo resen problem. Ni eh, tako hudo kot pred dvema letoma, ko smo ob obletnici uh, upora uh, in bili priče pregona in tudi umorov, vendar pred nekaj dnevi so aretirali uči, učence, ki so poskusili proslaviti to obletnico. Tibetanci nimajo pravice, da bi živeli svoje kulture. Uh, in branili svojo kulturo. Eh, Kitajci menijo, da je Dalaj Lama eh, zas, zasebnik, privatna oseba. Eh, Polski komunisti so o Lihubalesi govorili na enak način in upam, da bodo prizadevanja Tibetancev ravno tako uspešna, kot so bila prizadevanja Poljakov in upam, da bo zmagala resnica. Danes se začenja v Daramsali 21. sestanek, tako imenovane tibetanske eh, delovne skupine, to je kitajsko-tibetanski eh, dialog eh, pod nadzorom tibetanske vlade v egzilu in mislim, da mora tudi Evropska unija prispevati k temu dialogu, tako da bo to pošten pogovor. Včasih tarnamo, da ne moremo, da nimamo veliko možnosti kaj uveljaviti, ampak tokrat bi lahko. In škoda, da svet danes ni pred, Eh, prisoten, kajti v odgovornosti sveta je, da imenuje posebne odposlance in to bi bilo pomembno. V naših resolucijah smo vedno spet eh, zahtevali imenovanje posebnega odposlanca, tako da bomo imeli več vpliva in več moči za to, da se začne dialog med Kitajsko in Tibet. Tibetom pa še nekaj. Nerazumljivo je, da Kitajska 2014 bo ponovno organizirala olimpijske igre in sicer mladinske igre, da pa obenem nimamo možnosti, da bi izsilili večji napredek pri človekovih pravicah od Kitajske. Hvala. Naslednji gospod Tabajdi, eh, minuto in pol. Hvala. Prepričan sem, da imamo pre eh, več simplificiranost nik sliko o položaju v Tibetu. Na eni strani imamo eh, modernizacijo te države in se vidi, da je tudi kritika, ki je bila izrečena, upravičena. Samo demokracija bi privedla do prave avtonomije in do neke širše rešitve. Ko smo bili na obisku v Pekingu, sem omenil, da je to lahko ena država z dvima družbama, lahko je tudi ena država z dvima eh, religijama. In mislim, da bi se dalo rešiti na ta način eh, to zadevo. Ne gre samo za to, da izražamo kritiko, moramo biti tudi odprti. Evropska unija, Romano Prodi, gospa Ferrero Waldner ali Margot Malmström, to so ugledne osebnosti EU, ki naj bi potovale tja in tudi eh, Catherine Ashton naj bi bila prisotna pri treh razpravah in eh, tudi šla v tej države. Veliko govorimo o odnosih med EU in Kitajsko, ampak svet eh, nikoli še ni obravnaval te teme, ne vem, ali vam je to znano. Tema EU-Kitajska nikoli ni bila tema sestanka sveta, ali si to lahko predstavljate torej eh, za uspeh ne zadostuje kritika, moramo biti ustvarjalni in tudi ustvarjalno posredovati. Gospod Lichtenberger ni, zato eh, dobi besedo gospod Karnicki eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. Žal mi je, da vodimo to pomembno razpravo brez gospe Aštonove, podpredsednice, ki ne bi bila danes tu navzoča in naj se ne bi odeleževala samo medijskih spektaklov, tako kot naprimer včeraj, ko je pred poslanci govorila o eh, zunani službi. Tudi Tibet je zelo pomembna tema. In zato želim še enkrat povdariti, da uh, bi morala biti gospa Eštonova tu. To pa tudi kaže, da uh, si želi Evropska unija oprati roke, kajti na ta način je veliko bolj udobno za Evropsko unijo. Mnoge države, večina držav rada trguje z eh, Kitajsko in zato pač ni Eh, najbolj na mestu, če se govori tudi o takih kritičnih eh, vprašanjih. Ampak gospa Eštonova se umija, umiva roke v nedožnosti. Gospod podmeljca. V zadnjih časih vedno spet slišimo o hudih kršitvah eh, človekovih pravic v Tibetu, o aretacijah. O 50-letnici kitajske oblasti v Tibetu, če se tam govori o osvoboditvi eh, regije, himalajske regije, to pa res hudo. Eh, to kaže ponovno, da zgodovino pišejo zmagovalci in da so pri opravičevanju vojnih dejanj zelo iznedljivi. Um, ehm, to uh, je uporabi, so uporabili ZDA tudi v Iraku in tudi nekatere države članice EU so ZDA pri tem podprle. Kljub temu pa je naša naloga seveda, da eh, se še naprej prizadevamo za izboljšanje človekovih pravic, naprimer v Tibetu, pri čemer naj eh, te človekove pravice ne, ne bi omejili samo na neko folkloro za turiste. Da je Kitajska. Eh, tudi investirala v to območje in da je pred olimpijskimi igrami rekla, da je pripravljena za pogovor, kaže, da je mednarodni pritisk lahko tudi uspešen. Naslednji na vrsti gospod Prida, dve minuti. Hvala. Gospod Kačmarek je prav je ravno kar govoril o protestih eh, pred dvema letoma dve leti sta minili, ne vemo, koliko je bilo aretacij in koliko ljudi še zmeraj sedi po zaporih. Tudi ne vemo, koliko ljudi so medtem izpustili iz zaporov. Torej, vemo, kaj učitajo tem ljudem, eh, eh, mirno so demonstrirali in so. Uh, uh, delili letake oziroma imeli plapolale eh, so tibetanske zastave. Še zmeraj ne vemo, koliko ljudi se je odrežilo teh demonstracij in koliko so jih kitajske oblasti potem zaprle. Torej, zelo zaskrbljujoče je, kako samovoljno se izvajajo take aretacije. Vedno se sklicuje nacionalna varnost, ampak to ne gre. Sklicevanje na nacionalno varnost ne moreš eh, kršiti človekovih pravic. Mislim, da mora Evropska unija bili, biti zelo jasna in se izreči za spoštovanje človekovih pravic in pravic manjšin. Če ne bomo imeli enotne pozicije, eh, to ni dobro. V preteklosti smo videli, kako Kitajska to izkorišča. Razen tega želim ponoviti tudi, kar sem eh, januarja eh, že povedal na plenarnem zasedanju in sicer, da je dialog o človekovih pravicah instrument, ki zadene tudi na meje in ki je nezadosten nezado in na. Eh, Eh, srečanjih na vrhu je treba enkrat spregovoriti o tem. Tudi gospa Eštonova se mora ukvarjati s tem, saj je sama priznala, da je treba revidirati formulo dialoga o človekovih pravicah in jaz jo pri tem podpiram gospod Migalski eno minuto. Eh, pani predsednica, šanovni państvo. Gospa predsedujoča, gospe in gospodje. Privatne podmioti pred. Eh, Sej razumem, da zasebna podjetja profitirajo iz nespoštovanja človekovih pravic. Razumem celo, da drža, določene države tako ravnajo, ne razumem pa, da Evropska unija ravna tako, kajti Evropska unija temelji na evropskih vrednotah. In kako izgleda odziv EU eh, e na sedanje dogodke, gospe Eštonove ni tu, to smo že slišali. In ravno, ko se je začela razprava o Tibetu, zapusti dvorano tudi predstavnik sveta. In to, kar je povedal gospod komisar, torej rekli ste, da pozivate obi strani k dialogu. Kaj se šalite ali kaj? Ali želite dejansko pozvati predstavnike Tibeta, da za, začnejo tak pogovor? Mislim, da se morate obrniti na kitajske oblasti, ki omogočajo tak dialog. Gospod Migalski, dve minuti. Kulturna dediščina je naša skupna vrednota in v našem skupnem interesu je, da se ohrani tibetanski jezik in tibetanska vera ter tibetanska tradicija. Nažalost pa temu ni tako. Bolj se posvečamo industrijskemu razvoju, v okviru katerega pa poteka tudi kulturni genocid. Tibetanci postajajo manjšina doma. To lahko spremenimo le, če bo Tibet res dobil avtonomijo. Evropska unija igra zelo pomembno vlogo pri prispevku k konstruktivnemu dialogu, ki bo spoštoval obe strani. Gospod komisar, dejali ste, da smo zaradi Tibeta upravičeno zaskrbljeni. Z dialogom, z odprtjem Tibeta novinarjem in tako naprej bi lahko Kitajska veliko pridobila, ne le doma, ampak tudi v mednarodnem pogledu. Kitajska lahko postane zares velika, če bo spoštovala tudi tibetansko manjšino. Dalajlama pa bi moral dobiti možnost, da obišče svojo domovino. Evropska unija bi morala izkoristiti Lizbonsko pogodbo in izkazati solidarnost v konkretnih dejanjih. Pomagati moramo narodu, katerega preživetje je ogroženo in katerega kultura je močno zatirana. Podpiram pobudo, da naj se. Visoka predstavnica Ashtonova se stane z Dalajlamo, poleg tega pa mislim, da potrebujemo tudi posebnega odposlanca za Tibet. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Štansni za minuto in pol. Važena pani predsednička, važeni pan komisar. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisar. 10. marca je potekala 51. obletnica ustaje v Tibetu in na to ustajo so se kitajske oblasti nasilno odzvale. Kitajska ne želi dialoga z legitimnimi predstavniki Tibeta, želi doseči asimilacijo in uničiti tibetansko kulturo. Iz osebnih izkušenj vem, kaj vse lahko stori brezbožni in materialistični komunistični režim. Ena izmed najstarejših tradicij na svetu, ki je preživela tisočletja, je resno ogrožena. Mislim, da nikakor ne moremo biti tiho. Sem član skupine prijateljev Tibeta, ki deluje v različnih državah v Avstraliji, v Nemčiji eh, in tako naprej in tudi v slovaškem parlamentu imamo takšno skupino. Mislim, da bi lahko rešili problem, če bi pomagali pri pogajanjih med predstavniki Kitajske in pa odposlanci Dalaj Lame. Le na ta način bi lahko rešili problem tibetanskih beguncev, ki živijo v groznih okoliščinah. Komisijo pozivam, da ne pozabi na to skupino, v svojih predlogih. Prehajamo k postopku, pritegnite pozornost predsednice. Gospod Valesa. Hvala lepa, gospa predsedojoča, dame in gospodje. Današnja razprava nas navdaja z zaupanjem, kajti zdi se, da smo enotnega mnenja. Vendar pa smo po drugi strani imeli že veliko takšnih razprav vedno se pretvarjamo, da smo dobri ljudje, ampak krati se pretvarjamo, tudi sam se pretvarjam, kajti vsi smo odvisni od eh, kitajskih dobrin. Mislim pa, da moramo vseeno zagovarjati naše vrednote in pomemben korak v tej smeri je to, o čemer je bilo danes tukaj že govora. Imenovati je potrebno posebnega odposlanca Evropske unije za Tibet. To mora biti nekdo, ki se bo v našem imenu soočil z tem odzivom. Tako, da bomo enkrat jasno in glasno dejali, da so človekove pravice vrednota, pri kateri ne sprejemamo kompromisov. Hvala lepa, gospod Romeva Jerueda. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Če tukaj danes govorimo o Tibetu, govorimo tudi o pravičnosti in pa o odgovornosti. Številni menijo, da se nas ta tema sploh ne tiče. Dolga leta obsojamo situacijo v Tibetu in vedno znova prihaja do poskusov vzpostavitve dialoga. Zato si prizadeva tudi Dalaj Lama najti skuša dolgoročno rešitev, vendar pa kitajske oblasti takšen dialog vedno znova skušajo tudi zaustaviti. Takšnih igric ne moremo dopuščati. Vedno znova moramo upozarjati na to, da je potrebno rešitev najti na kitajskem. To mora biti povsem jasno. Evropska unija mora biti enotnega mnenja, zauzimati se za mora za človekove pravice in to je pomembno, tudi ko gre za gospodarska vprašanja. Sprijeti bomo morali določene stroške. Gospod Tokeš. Hvala lepa. Marca smo praznovali 51. obletnico ustaje v Tibetu. Od takrat se Dalaj Lama bori za avtonomijo svojega naroda in daje vzgled celotnemu svetu, kako se zauzemati demokraci za demokracijo na miren način. Evropejci se očimo, učimo od njegove svetosti Dalaj Lame. Pred kratkim je izrazil solidarnost z Uguruji in postavil se je tudi na stran disidentov kot recimo uh, San Suu Kyi. Zagotoviti moramo varstvo človekovih pravic povsod eh, po svetu. Sem predstavnik mačarske manjšine v Romuniji in govorn, predsednica je preklinila govornika, gospod Obermajer je naslednji na vrsti. V pojasnilo gospodu komisarju naj povem, da se mi zdi, da je Tibet zasedena država in Mislim, da se s tem mnenjem strinjajo številni v tej dvorani, ne glede na njihovo politično pripadnost. Mislim, da gre tukaj za temo, ki je blizu tudi evropskim državljanom. Gre za kulturni genocid v Tibetu, zaradi katerega čutimo sočutje vse, vsi, vendar pa se sprašujem, kje je pravzaprav vsem tem Evropska unija. Slišali smo določene ostre kritike, vendar pa smo politično zelo previdni, ko gre za obsodbo velike države, zelo ostri smo do majhnih držav, ne upamo pa si obsoditi velike države, kot je Kitajska. Politično in eh, diplomatsko smo izjemno previdni. Zatiskamo si oči in ne pokažemo jasno z prstom na krivce. Mislim, da bi morali poskrbeti za večji pritisk in od visoke predstavnice prispeti zahtevam jasno stališče. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Weigl. Spoštovana predsedujoča, jaz sem med tistimi redkimi, ki mu je bilo pred kratkim dana možnost, da obišče Tibet. Tja prihaja napredek, napredek, ki prinaša s seboj več slabega kot dobrega, o katerem o, o, ki odnaša tradicionalne vrednote kulturne ki marginalizira tradicionalno tibetsko arhitekturo ki eh, meče neko eh, modernizirano sliko na duhovno življenje tibeta reke so umazane eh, pojavljajo se neke avtoceste ki v bistvu kazijo podobo tibeta vendar tja prihaja napredek ki se mu ni mogoče izogniti in mislim da je treba naše zahteve do kitajske naša pričakovanja uskladiti z zahtevo tibeta da tudi on nekaj dobi od napredka in da se tudi tam življenje ne odvija kot v muzeju. to so bili govorniki v okviru postopka pritegnitve pozornosti predsedujoče sedaj pa ima besedo ponovno predstavnik komisije, gospod Ševčovič. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Mislim, da se je v današnji razpravi spet jasno pokazalo, da smo resno zaskrbljeni zaradi situacije v Tibetu. Prispevki so pokazali, da je ta skrb utemeljena in sicer več kot 50 let eh, po eh, tibetanski ustaji. Poleg tega je bila poudarjena potreba, da se ponovno vzpostavi dialog med obema stranima. Lahko vas obvestim, da Evropska unija pozdravlja ponovno vzpostavitev dialoga med eh, odposlanci Dalaj Lame in pa predstavniki kitajske oblasti. Ta dialog se je pričel leta 2002. Podpiramo ga in upamo, da bo obrodil pozitivne sadove ter da bo prišlo do mirne rešitve za Tibet. V političnem dialogu in v siceršnjih stikih s Kitajsko predstavniki Evropske unije Kitajsko uspodbujajo, da uporabi okvir dialoga za rešitev vprašanja Tibeta. Kitajska meni, da gre tukaj za notranjo zadevo Kitajske, vendar pa spoštuje skrbi Evropske unije in nam zagotavlja ustrezne informacije. Evropska komisija tudi izpostavlja zaskrbljenost zaradi kršitev človekovih pravic na kitajskem v svojem dialogu z Kitajsko. Še prav posebej se osredotočamo na svobodo govora in eh, svobodo veroizpovedi v Tibetu zelo tesno sledimo napredkov pogovorov med kitajsko vlado in pa odposlanci Dalajlame. Lahko vas obvestim, da smo v prejšnjem mesecu dobile informacije z obeh strani o poteku pogovorov obe strani smo tudi pozvali, da doseže ta konkreten napredek. V zaključek, gospa predsedojoča, naj poudarim še, da je tudi današnja razprava pokazala, da smo zavezani nadaljnim pogovorom s Kitajsko na to temo Nadaljevali bomo z delom z namenom, da dosežemo napredek na področju človekovih pravic in svobaščin v Tibetu. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Najlepša hvala, z tem je razprava zaključena. Spoštovane kolegice in kolegi, naslednja točka na dnevnem redu so enominutni govori.